pisno obvestilo 71 skozi 2010 poslancev Elizabeth Len, Mikael Temopoulos, Livija Jaroka, Livija Joana Geringer de Odenberg na temo boja proti raku na prsih v Evropi je bilo deležno do zadostnega števila podpisov, zato bo ta dokument tudi objavljen med besedili, ki so bila sprejeta 24. februarja 2010. Imena podpisnikov pa bo to tudi vključena v zapisnik zasedanja. Gospa eh, Len, želite besedo? Hvala lepa. Samo zahvalila bi se vsem za podpis pisne deklaracije številka 71. Kot vi veste, je to prvi vzrok smrti v EU za ženske med 25 in 59 letim starosti in zato želimo, da se vzpostavijo vse državni programi eh, zgodnjega ugotavljanja raka na prsih. Upamo, da bo podpis te pisne deklaracije še en korak v smeri tega, da bomo imeli na ravni celotne Evropske unije program ukrepov, ki bo preprečeval hude posledice, ki jih povzroča rak na prsih. Hvala lepa. Hvala lepa kolegici in hvala tudi vsem tistim, ki ste podpisali omenjeno resolucijo. 17. decembra 2009, oprostite, je Evropski parlament odboru za pravne zadeve podal predlog za umik imunitete za poslanca Megalskega preko eh,